za konec te razprave. Razprava je sedaj konec. O tem bomo glasovali danes opoldne. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava komisije o delovnih pogojih ter zdravstvenih in varnostnih standardih po nedavnih požarih v tovarnah in po zrušitvi stavbe v Bangladešu. Besedo dajem kar komisarju Dehuhtu. Thank you. Uh... Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Zružitev zgradbe Rana Placa blizu Dake v Bangladešu nas je zelo šokirala. Vsaj 1127 ljudi je umrlo. Zelo veliko pa je bilo ranjenih, tudi žensk, ki so delale v tej tovarni tekstila. Laslo Andor in gospod Pibalks prav tako sodelujeta pri tem in vsi še enkrat izražamo sožalje družinam žrtev. Obseg nesreče in tudi vseh drugih nesreč je opozoril na to, kako slabe so razmere v Bangladešu in drugih državah na področju delovnih pogojev in zdravstvenih in varnostnih standardov. V Evropski uniji smo še posebej zaskrbljeni, kajti smo največji trgovski partner Bangladeša. Današnja razprava se posveča Bangladešu. Naš namen ni s prstom pokazati na to državo, tudi druge države imajo težave in to je treba rešiti. Ukrepali smo hitro, tako v Bangladešu kot tudi v Evropi, izrazili smo sožalje in sprejeli smo več pobud. Pripravili smo novo pobudo v kontekstu širšega problema delovnih pogojev v tekstilni industriji v jugovzhodni Aziji smo največji trgovski partner Bangladeša in z njimi govorimo o delovnih pogojih in o varnosti na delovnem mestu in o zdravstvenih standardih. Bangladeš mora takoj ukrepati. Bangladeš mora spoštovati delovne standarde mednarodne organizacije za delo, ponudili pa smo jim tudi priložnost za sodelovanje pri tem. Na tem področju že financiramo več projektov. Prav tako pozdravljamo prizadevanja Mednarodne organizacije za delo, zato da bi združili več deležnikov, ki bodo govorili o delovnih pogojih v Bangladešku. To je omenjeno tudi v splošnem sistemu preferencijalo, v okviru katerega ima Bangladeš sedaj dostop do evropskega trga brez kvot in tarifnih ovir v okviru scheme vse razen orožja vendar ustrezno upravljanje dobavnih verig je nekaj, kar morajo spoštovati vsi. S bangladeško vlado smo govorili tudi o tem, kako pomembno je rešiti slabe delovne pogoje in neenakost. Prav tako smo govorili o dobavnih verigah držav v razvoju. Evropske in mednarodne družbe morajo spoštovati delovne pogoje po vsej dobavni, dobavni verigi v skladu z standardi socialne odgovornosti podjetij in v skladu s standardi skupin delavcev. Velika večina naših um, evropskih tekstilnih podjetij, ki imajo tovarne v Bangladešu, je podpisala sporazum, v okviru katerega bodo izboljšali pogoje dela v Bangladešu. Veseli bi bili, če bi se tej pobudi pridružilo več podjetij. Evropska delegacija se je v Daki sestala z vladami in predstavniki tekstilne industrije ter združeni izvoznikov za to, da bi govorili o varnosti v tovarnah. Tekstila. Podobne pogovore smo imeli s predstavniki večjih evropskih podjetij na področju tekstila, govorili pa smo tudi seveda z predstavniki Mednarodne organizacije za delo in drugih agencij. Sedaj se opravlja zelo veliko dela na tem področju in poskusiti želimo, da bi v Bangladešu dejansko prišlo do sprememb. Poslali smo jasen signal, da je to resen problem, ki ga je treba nujno rešiti. Postopno izboljšanje delovnih pogojev je nekaj, kar moramo zagotoviti. Vse strani morajo prevzeti odgovornost in začeti sodelovati z ministrom Munijem bom o tem govoril v Bruslju. Kaj to pomeni? Visoka misija ILO je obiskala Bangladeš pred nekaj dnevi in pripravili so tripartitno izjavo skupaj z vlado, deloci in delodajalci Bangladeša. Namen je, da bi preprečili nadaljne strategije, predvsem z zaščito proti požarom pri vseh tovarnah, ki proizvajajo tekstil za izvoz. Ta tripartitni akcijski načrt glede požarne varnosti je bil sprejet marca. Prav tako bodo spremenili zakonodajo na področju pravice do združevanja, usposabljanja ter šolanja ter zdravljenja poškodovanih delavcev. To je korak v pravo smer. Mednarodna organizacija delo in zavrodelo ima tukaj pomembno vlogo kot tripartitna organizacija in organizacija, ki jamči za minimalne standarde. Te standarde je treba sedaj začeti izpolnjevati na osnovi jasnih in časovno določenih načrtov. Vseh težav ne bomo rešili čez noč, potrebujemo pa zaveze in konkretne ukrepe. Mi smo pripravljeni na podporo. Prav tako bomo Bangladeš in partnerje še naprej spodbujali, da ratificirajo in izvajajo mednarodne standarde na področju dela v sodelovanju z mednarodno organizacijo za delo. Z Bangladešom bomo poskušali pripraviti boljšo strategijo preventive in evropska podjetja pozivamo, da izvajajo standarde socialne odgovornosti podjetij in da se ravnajo v skladu z smernicami socialne, družbene odgovornosti podjetij in tudi v skladu z globalnim paktom združenih narodov. Evropska podjetja bi morala tudi storiti vse, kar je v njihovi moči, da poskrbijo, da se spoštujejo človekove pravice v njihovi dobavni verigi, kakor je zapisano v konvenciji združenih narodov. Še naprej bomo sodelovali s podjetji v ta namen. Zato, da bi dosegli te cilje, bomo še naprej imeli konstruktiven dialog z oblastmi v Bangladešu in sodelovali bomo tudi z mednarodno organizacijo dela. Skupaj z evropskimi deležniki bomo razmislili o ukrepih, ki bi jih lahko uvedli v sektorju tekstila. Določili smo že korake, ki bi jih lahko sprejela podjetja, zato da zagotovijo više standarde v Bangladešu in druge. Še naprej bomo financirali projekte za zagotavljanje ustrezne podpore. Nekateri primeri projektov so naprimer podpora vlade in združenja delodajalcev za to, da bi zagotovili usposabljanje za inšpektorje v tovarnah. Sodelujemo pa tudi z bangladeškimi gasilci in direktoratom za pravice delavcev. Zagotoviti pa želimo standarde na področju dela in zdravja ter izobraževanja v skladu z standardi ILO. Ne smemo podcenjevati obsega tega problema. Prav tako ne smemo meniti, da je ta problem omejen samo na Bangladeš ali na tekstilni sektor. Veliko dela nas še čaka. Tudi Evropski parlament ima tukaj zelo pomembno logo spremljati moramo rezultate dela januarske resolucije in sodelovati z ustreznimi parlamenti. Evropski parlament bo sodeloval s poslanci iz bangladeškega parlamenta, številni od njih imajo tesne povezave z tekstilno industrijo in oni imajo torej moč vzvoda in lahko dosežejo rezultate. Če povzamem, sodelovati moramo z vlado Bangladeša. Bangladeška vlada je naš partner, ampak sodelovanje mora imeti tudi cilj in cilj bi moral biti ta, da se delovne pogoje v Bangladešu izboljšajo. Zato gre. Pri tem bom zelo strok. Če se stvari ne bodo izboljšale, bom sprožil preiskavo. V zvezi s tem želim biti zelo jasen. To je projekt in proces, ki se ne bo spremenil čez dan, ampak proces mora biti produktiven. In še nekaj zelo sem prepričan, da evropske družbe in velike stranke teh uh, velikih podjetij prav tako morajo prevzeti svoj del odgovornosti, morajo biti odgovorni za svojo dobavno verigo. Sklicali bomo sestanek na visoki ravni in to bo kmalo, najverjetneje že kar junija. Želel bom, da te družbe, ta podjetja sprejmejo konkretne ukrepe. Podpisali so že neke vrste konvencijo, ampak biti moramo zelo konkretni in ta podjetja lahko prevzamejo odgovornost za svoje dobavne verige. In še nekaj. Tukaj ne govorimo o trgovini. Kaj te trgovina mora spoštovati določena elementarna pravila. Trgovina je zelo pomembna za Bangladeš, seveda, milijoni ljudi, tudi milijoni žensk so našli delovno mesto, poklic. Ampak ne gre le za to, gre za spoštovanje temeljnih človekovih pravic, gre za spoštovanje človeškega dostojanstva. In če si pogledamo prioritete, je človeško dostojanstvo pred trgovino. Hvala. Grazie. Hvala lepa, gospod komisar sedaj pa v političnih skupin, skupina ELS, gospod Kaspari, tri minute izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Z zadnjimi besedami ste govorili res iz srca. Umrlo je več kot tisoč ljudi v zadnji nesreči pri teh velikih tovarnah in vsi smo zelo prizadeti. Zastavlja se vprašanje standardov, zastavlja se vprašanje izvajanja standardov. Mislim, da moramo ob vsem tem pomisliti ne samo verige poceni oblačil, kajti tudi podjetja, ki oblačila prodajo po visokih cenah, imajo včasih dvomljive dobavne verige. Zato končna cena pri tem ne igra tako pomembne vloge. Menim pa tudi, da bojkot, kako so zahtevali nekateri, ne bi bil prava rešitev, kajti v tekstilnem sektorju v Bangladešu je zaposlenih več kot milijon ljudi oziroma več milijonov ljudi in oni tam zaslužijo svoj vsakdanji kruh. V tamkajšnjih razmerah živijo z nadpovprečnim standardom, čeprav se nam zdi, da zaslužijo zelo malo. Ampak obstoječa pravna situacija je problematična v Bangladešu. Pri vprašanju, naprimer, kazenske odgovornosti se pojavljajo velika vprašanja. Če se ogledamo zgradbe, v katerih so te tovarne, postavljene, lahko vidimo, da se številnih standardov ne spoštuje, tudi obstoječih ne. In oblasti v Bangladešu bi se morale vprašati, ali so storile dovolj za to, da so poskrbele, da se zadeve ustva odvijajo v skladu z pravili. Mislim pa, da se ne smemo iti nekega neokolonializma s pravili in predpisi, Ampak, kako je dejal gospod komisar, moramo ponuditi svojo pomoč, svoje izkušnje na področju gradbeništva, požarne zaščite, pogojev dela in tako naprej. Večkrat je komisar opozoril na mednarodno organizacijo dela in zelo sem zadovoljen, da je vlada Bangladeša dejala, da bo sedaj bolj intenzivno sodelovala z mednarodno organizacijo dela. Ampak dobro bi bilo, če bi lahko preko skupaj, skupne zunanje in varnostne politike skupaj preko skupne trgovinske politike preučili, kako bi lahko pomagali pomoč za to, da bi pripomogli tem državam. Prav tako se že veselim dialoga z velikimi podjetji, ne samo na področju standardov in dobavne verige, ampak mislim, da imajo naša podjetja zelo pomembno vlogo pri tem, da v naše življenje dostavijo trajnostne izdelke če bi nam končno uspelo, kako nam je pri kavi in čaju, da bi velike trgovine, velika podjetja tam postavila svoje eh, trgovine, kjer jih dejansko lahko prodajo, potem bi lahko koristili eh, ljudem v Evropi in tudi tam. Ne gre za solidarnost bogatih do bogatih, ampak potrebujemo solidarnost širšega dela evropejcev za ljudi, ki tam delajo. Hvala. Hvala lepa. V imenu socialistov, gospa Dekajzer, izvolite minuto in pol. Merci. Quand on dit Germinal, c'est fini. Hvala lepa. Roman Germinal je bil napisan že davno, ti časi naj bi minili, ampak to, kar se je zgodilo v Bangladešu, je primer, da temu ni res tako. Govorimo pravzaprav o krvavih diamantih, samo na drugem področju ljudje so izkoriščani na neverjeten in nedopusten način. In Bangladeš je drugi po vrsti glede izvoza tekstili v svetu. In če pogledamo, kaj se je dogajalo januarja in marca 2014, lahko govorimo o dejanski tragediji. Več kot 100 tisoč žrtev je in vendarle je veriga odgovornosti nejasna. Lahko bi kar naštevali od eh, velikih dobičkonosnih eh, podjetij, ki delujejo iz tujine, lokalne nesposobnosti, korupcije, eh, šibkosti tudi Evrope, da bi se držala svojih odločitev in izvajala svojo zakonodajo. In včasih imajo take katastrofe tudi pozitiven učinek. Temu smo bili priča že v zgodovini, ker je velika rudarska nesreča leta 1956, naprimer, povzročila velik napredek raziskav v rudarstvu in varnosti dela. In upamo, da bo tudi ta tragedija imela podoben učinek. Upam, da so nekateri ukrepi že jasni in v pripravi in da se bo izvajalo tudi ukrepe, ki smo jih že sprejeli. Upam, da bomo imeli nek konkreten akcijski načrt in da bomo to storili v sodelovanju z drugimi, s katerimi že imamo stike tudi v tretjih državah in naša odgovornost je pri tem več kot jasna in moram samo ponoviti to, kar smo že rekli, da velike firme, ki imajo ponavadi sedeže v Združenih državah Amerike, ponavadi ne podpisujejo tovrstnih sporazumov in tudi njih je treba upomniti na odgovornost. No, le, le. Hvala lepa, gospod Benjen, v imenu skupine Alde. Hvala lepa. Najprej tudi sam izražam sožalje družinam žrtev. Vedeti je treba, da ljudje niso izgubili samo svojih ljubljenih, ampak tudi tiste, ki domov prinašajo denar. Zato bi jih morali podpreti. Oni niso v takšnih okoliščinah kot mi. Ampak tragedija je še ena. Samo nekaj mesecev po tem požarnu se je zgodilo še nekaj. Delovci so na to opozorili. Delovci so opozorili na to, da težave obstajajo, storjenega pa ni bilo nič. Pozdravljam dejstvo, da je bangladeška vlada hitro ukrepala. Sprožili so reforme o odpravo na področju dela, minimalnih plač in tako naprej. Ampak poskrbeti moramo, da se bodo te reforme dejansko izvajale, ne pa samo, da so sprejete kot črka na papirju. Prav tako pa pozdravljam kodeks o požarni varnosti zgradb, ki so ga podpisalo številna podjetja v Evropi. Vendar veliko podjetij se temu ni pridružilo, predvsem iz Amerike, pa tudi eno podjetje iz Nemčije, Vedeti pa moramo, da je v eni tovarni v izdelavi veliko oblačil za več tovarn, več prodajaln v Evropi. Zato moramo poskrbeti, da se bo varnost spoštovala. Pozdravljam izjavo komisarja, mislim, da je bila izjava zelo močna in dobra, vendar vedeti želim, kaj lahko storimo za to, da bi imeli koherentni pristop s ameriškimi partnerji na področju mednarodne trgovine z Bangladešom, kako lahko sistem splošnih trgovinskih preferencialov in dogovor vse razen orožja izkoristimo bolje. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod Kaspari. Mislim, da ne bi smeli bojkotirati teh izdelkov, kajti v Bangladešu je zelo veliko ljudi odvisnih od te industrije. Zanima me, kako daleč bi komisija lahko tukaj šla. Vendar, če sklenem, ukrepe potrebujemo sedaj. Preveč ljudi je že umrlo, večino teh tragedij pa bi lahko preprečili. Na zelo enostaven način. Hvala. Hvala v imenu zelenih. Jean Lambert, dve minuti in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoča govorim tudi kot predsednica delegacije za odnose z Južno Azijo, kar vključuje Bangladeš. Tudi sama sem izrazila sožalje družinam tistih, ki so izgubili ljubljene. Pred nekaj dnevi je Bangladeš rešil milijon ljudi pred nevarnostjo prihajajočega orkana. 13 ljudi je umrlo, mm, velika pa je bila gomotna škoda. Zakaj to omenjam? Zato, ker želim pokazati, kaj je mogoče storiti, če se vlada in civilna družba odločita za sodelovanje in ob mednarodni pomoči pomagata ljudem. Enak pristop k zmanjševanju tveganja potrebujemo na področju tekstila. Na področju tekstila imamo zaposlenih več kot 4 milijone ljudi. In ti ljudje morajo imeti občutek, da se lahko po koncu delovnega dne, v katerem zaslužijo pošteno plačilo, vrnejo domov. In to bo vplivalo seveda na cene, ki jih kupijo oziroma plačajo kupci. Sedaj se je dvignil politični pritisk in usklajeni pristopi se nadaljujejo. Zelo sem zadovoljna, da se vključuje mednarodna organizacija za delo in tudi Evropska unija. Sindikati, vlade in tekstilna podjetja so se sedaj združili in njihova prizadevanja so zelo pomembna. Ampak vseeno moramo opozoriti na tiste podjetja, ki pri tem ne sodelujejo. Javni pristop je zelo pomemben, ampak potrebujemo holističen pristop, ne pa nekaj usporednih inšpekcij in usporednih ukrepov in tudi nekateri drugi ukrepi, o katerih smo govorili v okviru socialne odgovornosti podjetij, so nekaj, kar bi morali podpreti. Moja skupina ne bo podprla izbrisa teh določb iz resolucije. Akcijski načrt je nekaj, kar moramo podpreti. Okrepiti moramo vlogo sindikatov. Mislim, da se vsi strinjamo, da je to zelo pomembno. Prav tako moramo podpirati njihovo možnost, da se organizirajo. Prav tako morajo imeti možnost, da upravo postavijo pred odgovornost. In tudi inšpektori morajo biti sposobni in zmožni upravljati delo brez vmešavanja. Splošni sistem preferencialov mora biti spodbuda. Res je, posledice so, če se ne doseže napredek, ampak mislim, da bi morali najprej začeti s spodbudo in v vseh državah to je nekaj, kar bi morali vključiti tudi v prostotrgovinski sporozum z Indijo. Tudi tam je zelo velik tekstilni sektor, ki potrebuje našo pozornost. Hvala. Grazie per il gruppo EC. Najlepša hvala za skupino EKR, gospod Tenok, minuto in pol. Predsedujoča, vsi tukaj izrekamo sožalje ljudem v Bangladešu za to grozljivo nesrečo, ki se je zgodila v tovarni v Daki tudi pri nas imamo 50 tisoč državljanov po poreklu iz Bangladeša in ti so izgubili sorodnike in prijatelje in z njimi sočustujemo. Ampak to tragedijo bi zlahka preprečili, če bi lastniki, ki so zanemarili varnost v teh stavbah, poskrbeli za njihovo varnost. In vendarle smo. Eh, pravzaprav oblikovali že nekaj rezolucij na temo Bangladeša v zadnjih mesecih in zaradi tega se bo morda ta država počutila, kot da neprestano na njo eh, kažemo s prstom. Pa vendarle je to stebr demokracije v tem območju in treba je poskrbeti bolj za to, da se opozori tiste, ki so dejansko odgovorni. Samo kaznovalni pristop Evropske unije pa ne bo služil ničemur in če bomo nastopali preostro, bomo lepo vzročili hujšo revščino ljudi, ki so odvisni od teh skromnih delovnih mest za preživetje. Tako da se je treba tega lotiti konstruktivno v sodelovanju z organi oblasti v Bangladešu in tako zagotoviti, da se podobne tragedije ne bodo več dogajale. Prav tako pa morajo tudi naši uvozniki pozorneje spremljati celotno proizvodno verigo in poskrbeti za uveljavljanje ustreznih zdravstvenih in varnostnih standardov. Hvala lepa. Hvala za skupino GUE, gospod Šolc, eno minuto. Hvala lepa. Redko je, da so politične skupine tako enotno sprejele takšno um, resolucijo te tragedije v Bangladešu, so nas vse zelo pretrese. Ampak kaj pa je z tistimi le šestimi mrtvimi, ki so umrli zaradi zrušitve hiše oziroma tovarne za čevlje v Kampučeja, ki proizvajajo čevlje Essex za le 25 evrov. Da, mi smo krivi za smrt teh, uh, so krivi za smrt teh ljudi in pa veliki koncerni, ki um, izvajajo hude pritiske na cene in ki ne zagotavljajo dobrih pogojev za dela. In zato je treba nujno zagotoviti, da se uredijo pogoji dela v teh verigah. In obvezno je treba zavezujoče urediti ravnanje mednarodnih koncernov, upoštevanje pravic delavcev in drugih pravic mora biti predpogoj za uvoz blaga. Ne, biti, ne more se vedno samo kopičiti in ne sme se vse orientirati samo po profitu. To je nečloveško in upam, da boste kmalo začeli razmišljati drugače. Pozivam komisijo in zelo natančno sem vam prisluhnil, da takoj pripravite zakonodajne predloge. Ne smejo podjetniki brez kakršnih koli pomislekov nadaljevati na tak način. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa še drugi govorniki, najprej gospod Svensson. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Seveda sem podobno kot vsi drugi govorniki zgrožen in eh, moram reči, da je res grozljivo, da je toliko ljudi moralo izgubiti življenja. In eh, pri vsej tej resnosti zadev in izjavi, ki smo slišali od komisije, vendarle pomenijo, da nam ni vseeno in to lahko podpremo. Lahko je sicer teoretično zahtevati več strožje zakonodaje in sprejemati sklepe, vendar pogosto Eh, in to ne samo v Bangladešu, ugotovimo, da že imamo ustrezno zakonodajo in ustrezne ukrepe, vendar se ti v praksi ne izvajajo. In da si ravno je to žalostno, mislim, da je vseeno treba storiti nekaj tudi s pomočjo sodelovanja z lokalnimi organi oblasti. Mi nismo njihovi zakonodajalci, ampak lahko pomagamo. Pomembno je tudi, Eh, prisluhniti temu, kar je rekel gospod komisar. Tu gre tudi za človekove pravice in svoboščine in tudi za običajne pravice, ki pripadajo vsakomu, do katerih bi morali vsi enako dostopati. Tudi konvencija Združenih narodov v tretjem členu govori o tem, kako zagotavljamo človekove pravice in piše tudi to, da ima vsakdo pravico delati svobodno, izbirati delovno mesto in poklic in da jim si tudi vsakdo zasluži ustrezne delovne pogoje, ter ima vsakdo brez vsakršnega razlikovanja pravico do enakega plačila za enako delo ter do pravičnega nadomestila za opravljeno delo, ki mu zagotavlja normalno preživetje za samega sebe in za družinske člane, ter mu pripada tudi ustrezna socialna zaščita, prav tako ima pravico do sodelovanja in delovanja v sindikalnih združenjih in podobno. Mislim, da tega nismo nikoli dovolj povedali, dovolj podarno in na glas. Grazie onorevole Lange, due minuti. Najlepša hvala, gospod Lange. Hvala, gospod predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Poprečna cena uvoza za kavbojke iz Bangladeša znaša približno 6,5 evra, torej ko te kavbojke prispejo v Evropo. In če se to ogledamo, potem vemo, da se takšne cene lahko dosežejo samo socialnim in okoljskim dumpingom če niti ne upoštevamo tega, da se potem te kavbojke v Evropi ne prodajo za 7 evrov, ampak za 50, 60 ali več kot 100 evrov. In tu je jasno, da je odgovornost pri, v verigi, v eh, ustvarjanju vrednosti pri proizvajalcih in zato je treba izvajati pritiske na Bangladeš, da bojo poštevali varnostne predpise. Pri tem pa je posebej pomembno, da se okrepijo sindikalne pravice, kajti treba je zagotoviti, da bodo kolegice in kolegi v Bangladešu imeli možnosti, da se kolektivno borijo za pravice in poštene plače in da imajo možnost opraviti oziroma zavrniti delo v Bangladešu nevarnih tovarnah, ne da bi bili zato kaznovani. Torej, krepitev sindikalnih pravic je v kontekstu tega, kar moramo doseči v Bangladešu bistvenega pomena. Kaj pa počnejo naša podjetja? Ali se lahko zgodi, da, ali res se morate zgoditi dve nesreči za to, da se bo do podjetja prostovoljno um, zavezala za boljše standarde. Koncerni kot so Walmart, Metro in drugi veliki niso podpisali teh izjav. Mislim, da to ne zadostuje. Moramo zagotoviti, da bodo evropska podjetja v celi verigi prevzeli odgovornost. Torej, gospod komisar, ko se boste junija osedli skupaj z podjetji, naj se oni se zauzemite za to, da se bodo podjetje zauzela za to, da bodo upoštevala svoje zaveze v okviru OECD, pa ne le v Bangladešu, ampak posod v tretjih državah. Hvala. Grazie, Hvala lepa, sedaj pa gospod Geren za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Evropska unija je največji izvozni trg Bangladeša za tekstilne izdelke in vendarle so pogoji dela tam naravnost eh, grozljivi in pravzaprav niti ni presenetljivo, da je prišlo do tako hude katastrofe. Torej je tu deljena odgovornost tudi uvoznikov in seveda je treba tudi prekiniti s to neprizadetostjo ob vsem, kar se dogaja. In to ne samo v Bangladešu, temveč tudi v drugih državah v razvoju. Spremembe naših potrošniških navad bi tudi lahko veliko prispevali k odpravi tega resnega stanja. Vsi ti ukrepi in pobude pa doslej očitno niso bili zadostni. Problem je v tem, da živimo v sistemu trgovinske menjave, ki temelji na sistemu izkoriščanja iz 19. stoletja in s tem potem operiramo na trgih 21. stoletja. Vsi vemo, da imamo tudi mednarodno organizacijo dela in da obstajajo tudi določene zahteve, ki so mednarodno sprejete v zvezi s tem. Pa vendarle se toliko stvari dogaja ob popolnem molku odgovornih. In pri tem se nikoli ne odgovori na naslednje vprašanje. Ali so vsi ukrepi, ki so bili sprejeti, bili izvedeni in vendarle uh, ne dosežejo ustreznega učinka ali se potem komisiji morda ne zdi, da tudi svetovna eh, trgovinska organizacija ni storila dovolj in da je treba končno poklicati na odgovornost dejansko odgovorne za vedno slabše pogoje dela, ki so pripeljali tudi do dveh zaporednih katastrof v enem samem letu, vsaj doslej. Hvala lepa sedaj pa dovolite, da prekinem našo razpravo in v našem imenu srčno pozdravim.